redu je poročilo Vincenta Pejona, Unija za sredozemlje. Besedo ima poročevalec. Euh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad prisrčno zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri tem delu. Res smo opravili kolektivno delo. 28 kompromisnih predlogov smo oblikovali. Mislim, da s tem nismo nič kaj osladili strateške vizije tega poročila, ki se nanaša na prihodnost sredozemske unije. Hvala lepa gospe Džanaku iz EPP-ja, Ivo Vajglu iz skupine liberalcev, Helen Flotr in tudi poročevalcem oziroma pripravljalcem mnenja gospe Dusarnes in gospe Savela kaj je za nas pomembno? Pomembno je, da vsem povemo, da tu obstaja strateški izziv za Evropo. Vsi morajo to razumeti. Ne gre samo za to, da bi jug Evrope potreboval našo pomoč in nas, temveč, da tudi mi potrebujemo južni del Evrope, sploh v tem času krize. Če želimo na dolgi rok zagotoviti trajnostno rast v svetu, ki je multipolaren, v takšnih okoliščinah potrebujemo tudi naš jug. Zato se mora Evropa zavezati k temu, da bo Unija za sredozemlje postala mesto blagostanja, varnosti in sodelovanja za več kot 800 milijonov prebivalcev. To bi morala biti naša prednostna naloga na dolgi rok. Ta naša skupna volja in pripravljenost nas je združila. Zavedamo se, kakšni so gospodarski izzivi, demografski izzivi, kakšni so geopolitični izzivi. Z vsemi temi izzivi se bomo soočali, tudi s kulturnimi, socialnimi izzivi. Zato moramo biti zmožni sodelovati z drugim bregom sredozemlja. Gre tudi za velik kulturni in civilizacijski izziv. V parlamentu se seveda zavedamo, da bomo pri izgradnji Unije za sredozemlje naleteli na težave. Že dve leti se soočamo z njimi. Zavedamo se, da na jugu prihaja do konfliktov. Je pa res, da smo delovali zelo odločno. V okviru Unije za sredozemlje bomo izvajali različne projekte, zagotovili bomo tudi enakopravno zastopanje severa in juga v organih, ki spremajo odločitve. Izraelce in palestince smo prav tako priključili k delu. S tem se mi zdi, da smo prispevali tudi k reševanju konflikta. Unija za sredozemlje ne more slediti vsem ciljem naenkrat, osredotočiti se mora na bolj specifične in konkretne cilje. Zato si resnično želim, da bi vodje vlad in držav 7. junija v Barceloni na vrhu obravnavali vsa ta vprašanja in sporočila. Želimo si, da bi ta vrh bil velik uspeh. Poleg tega smo povedali tudi, kakšno je naše mnenje. Povedali smo, da je treba najprej odpraviti določeno število ovir. Med ovirami so tudi gospodarske in finančne ovire. Zato si Evropski parlament želi, da bi Evropska unija prispevala finančna sredstva, zato da bi dosegli zastavljene cilje, zlasti tiste, ki so opredeljeni v finančni perspektivi za leto 2007-2013. Tudi v finančni perspektivi 2014-2020 bi morali povečati finančna sredstva za unijo, kajti le tako bomo lahko izpeljali teh šest velikih projektov, ki smo jih opredelili. Izboljšati je treba pravni in gospodarski okvir. Poskrbeti moramo za to, da bo regionalna integracija čim bolj uspešna. Poleg tega pa je treba upoštevati ne samo gospodarske, temveč tudi nove politične danosti. Zaradi, zato smo tudi ustrajali na tem, da je treba več storiti na področju kulture, izobraževanja, človekovih pravic, pravic žensk in tako naprej. Gospod predsedujoči, zaključujem v času krize mora Unija imeti dolgoročno strategijo in čim širše zasnovano. Hvala. Merci, monsieur Pejon. Hvala lepa, gospod Pejon. Komisar Füle, izvolite. Děkuji, pane předsedající. Hvala, predsedujoči. spoštovani poslanci. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da danes lahko pokomentiram Unijo za sredozemlje in poročilo, ki ga je pripravil gospod Pejun. Mislim, da ste to poročilo pripravili pravočasno, v pravem trenutku in v poročilu opredelili tudi izzive, s katerimi se bo Unija za sredozemlje soočala v prihodnjih mesecih. Gospod Pejon, strinjam se z vašimi uvodnimi besedami. Lizbonska pogodba je v veljavi. Posledica tega je, da ima tudi Evropska unija bolj jasno institucionalno strukturo in mandat, da bolj odločno deluje na svetovni ravni. Istočasno pa so številne sredozemske vlade sledile zelo ambiciozni agendi, ko gre za gospodarske reforme. Evropska sosedska politika preoblikuje odnose, ki jih ima Evropska unija s svojimi sosedami, tudi sredozemskimi sosedami. Od leta 2004 se je spremenil kontekst, znotraj katerega oblikujemo odnose. Trgovina se je močno razvijala, konvergenca je bila velika, evropska pomoč je bila oblikovana na tak način, da je čim bolj uspešno pomagala partnerjem. Finančno pomoč smo znatno povečali v zadnjem obdobju. Izboljšali smo tudi dvostranske odnose. Za področje sredozemlja pa je pomembno to, da te dvostranske odnose med državami izboljšamo, jih okrepimo in da spostavimo odnose tudi med samimi državami na jugu Evrope regionalna integracija lahko veliko prispeva tudi k dodatnim investicijam in gospodarski rasti. S tem bomo zmanjšali razlike med sosednjimi državami v področju sredozemlja. Poskrbeli bomo tudi za to, da vsi spoštujejo naše skupne vrednote in kriterije projekti, kot je naprimer Agadirski prostotrgovinski sporazum in drugi sporazumi med južnimi državami, prispevajo k oblikovanju dodatnih delovnih mest. Vsako leto bi morali oblikovati 5 milijonov novih delovnih mest za to področje. Leta 2008 smo s pomočjo pariškega procesa dali nov zagon tej uniji. Poskrbeli smo za to, da si vsi delijo odgovornost, da čutijo lasništvo nad unijo in nad projekti. Oblikovali smo tudi tehnični sekretarjat, ki bo pomagal pri regionalni integraciji in tehnični pomoči. Zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu se je proces nekoliko upočasnil, vendar je vseeno proces napredoval. Namreč zaradi pogajanj med Izraelom in Palestino se je rodilo novo upanje, da bo politična situacija v tem področju privedla do večjega sodelovanja. Vemo, da obstaja kar nekaj globalnih izzivov, naprimer mednarodni gospodarski tokovi, finančna kriza, podnebne spremembe, energetska varnost. Unija za sredozemlje, bo morala rešiti tudi politično situacijo na Bližnjem vzhodu. Sprožiti bo treba tudi politično delovanje Unije za sredozemlje in njenega sekretarjata. Upoštevati bomo morali tudi, kakšen napredek je bil dosežen v posameznih partnerstvih od leta 2008. Pomembno je, da skupno potrdimo svojo pripadnost in izrazimo politično voljo za to, da se vzpostavi območje miru, varnosti in blagostanja na območju sredozemlja. Če želimo to doseči, se moramo ozreti v prihodnost, pogledati, kaj lahko Evropska unija prispeva ko gre za gospodarsko rast in oblikovanje novih delovnih mest. Nove mlade generacije zahtevajo boljše možnosti nova delovna mesta. Mlade generacije zahtevajo večjo odgovornost pri demokratičnem zastopstvu, boljše izobraževanje in večjo mobilnost, zato da bi lažje potovali in študirali. Ni vedno enostavno izpolniti njihovih pričakovanj, vendar bi morali mladi biti tisti, ki jim bo naše skupno delovanje najbolj koristilo. Če bomo izvajali skupne projekte, kot je naprimer dostop do vode, energetskih virov in hrane, če bomo izboljšali tudi zmogljivosti za civilno varnost in zaščito, bo to koristilo našim državljanom. Unija za sredozemlje se osredotoča na ljudi, na nevladne organizacije, na podjetnike, na univerze in predvsem na mlade. Mladi so v o spredju civilne družbe, gospodarskega sodelovanja in razvoja. Mislim, da bi morali bolj vključiti tudi državljane, jim omogočiti celostno sodelovanje in možnost, da izvolijo svoje predstavnike. Zato komisija trdno verjame, da je močna živa parlamentarna dimenzija tista, ki bo okrepila demokratično legitimnost Unije. Euromediteranska parlamentarna skupščina bi morala svoje delo bolj jasno opredeliti tudi v luči ostalih partnerjev. Želimo si, da bi ta unija delovala, vemo, da jo, jo bojo sodili po tem, ali je zmožna izpeljati konkretne projekte v tej regiji, naprimer energetske povezave, vodne avtoceste, zato da se poveže južni del sredozemlja z severnim delom, da se povežejo posamezna pristanišča. Potem imamo tudi še različne načrte z veznimi sončnimi elektrarnami. Vse to bo spodbudilo naložbe, gospodarsko rast in oblikovanje delovnih mest. Če želimo izkoristiti ta potencial, pa moramo sodelovati s finančnimi institucijami in zasebnim sektorjem. Ti morajo sodelovati med seboj. Katalist pri vsem skupaj pa bo sekretarjat Unije za sredozemlje. Več mesecev smo trdo delali, vseh 43 partnerjev. Sprejeli smo pravni status sekretarjata, imenovali smo generalnega sekretarja. Potrdili smo tudi začasni spor, proračun za delovanje sekretarjata. V osrčju sodelovanja z sredozemskimi partnerskimi državami pa je želja, da se zagotovi rast in stabilnost v tej regiji vsi pa smo trdno prepričani v to, da sodelujemo pri celo bolj ambicioznem projektu. Želimo razširiti območje miru, uveljaviti naše vrednote in prepričanja. Prepričan sem, da bomo skupaj z Evropskim parlamentom in parlamenti nacionalnih držav in partnerji uspeli vse to doseči. Tudi parlamentarna skupščina Unija za sredozemlje bo pomagala pri doseganju teh ciljev. Hvala. Tenor. Hvala lepa, komisar. Gospa Desarnes je naslednja govornica. Hvala lepa. Vrh v Barceloni je negotov. Res je, da je izraelsko-palestinski konflikt zelo hud. Vendar je ta unija edini odgovor, ki ga imamo za to, da okrepimo razvoj, da se izboljša dialog na obeh stranih sredozema, da se okrepijo vezi med državami. Potrebujemo gospodarski sporazum, potrebujemo kulturne izmenjave, potrebujemo konkretne projekte za prihodnost, s katerimi bomo vključili čim večje število ljudi in držav. Spodbujati je treba javne in zasebne naložbe. Evropska komisija bi morala okrepiti svojo vlogo vlagatelja. Poleg tega bi morala upoštevati tudi to, kakšen vpliv bo imel proces liberalizacije, zlasti, ko gre za oblikovanje novih generacij sporazumov. Poleg tega bi morali poskrbeti za večji razvoj odnosov med jugom in državami na jugu. Unija za sredozemlje mora ostati suverena tudi, ko gre za pridobivanje energije, za preskrbo s hrano in tako naprej. Mislim, da bi morali prispevati k razvoju držav v sredozemlju, kljub temu, da obstajajo številne težave. Minuto in pol imam, gospod predsedujoči. Mislim, da bi morali prav zaradi vseh težav, ki obstajajo, poskrbeti za to, da se Unija za sredozemlje čim hitreje vzpostavi. Najlepša hvala. Gospod Cavela. Eh, Stinek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V poročilu o Uniji za sredozemlje smo želeli izpostaviti predvsem razvoj osnovnih struktur, ki bodo omogočile, da se vzpostavi tudi kohezija v gospodarstvu. Trenutno doživljamo krizo in ta kriza kaže na to, da obstaja kar nekaj skupnih značilnosti med vsemi državami na jugu sredozemlja. Mislim, da si moramo to zapomniti in ohraniti to v mislih, ko bomo razmišljali o prihodnosti. V poročilu omenjam tudi utekočine zemljski plin, ki bi lahko prispeval k boljšemu delovanju evrosredozemskega trga pa ne samo, ko gre za nakup, temveč tudi za prodajo plina. Obnovljivi viri energije so prav tako zelo pomembni in predstavljajo vir dohodka za države v sredozemlju. O tem bi morali razmišljati na srednji rok. Potem pa še strategija in politika Evrope v zvezi z energijo. Tudi ta politika temelji na dobrih osnovah, je pa res, da se pri energetski politiki pojavlja kar nekaj pomankljivosti. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospa Džanaku. Dve minuti. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Pejonu, pa tudi poročevalcem iz drugih odborov. Poročilo o Uniji za sredozemlje je zelo pomembno, kajti osredotoča se neposredno na neke konkretne cilje, na konkretne projekte, katerih rezultati so lahko pomembni. To smo v parlamentu vedno znova zahtevali, da se predvidi tudi jasen proračun v finančni perspektivi, tako da bomo lahko pomagali sekretarjatu Unije za sredozemlje, ki se nahaja v Barceloni. In uh, da tudi konflikti, ki se dogajajo v tem območju, ne bojo vplivali na razvoj, na razvoj projektov, na razvoj človekovih pravic. Eh, omenjena so tudi vprašanja energije in vse, kar je povezano z sredozemljem, z ljudmi, ki tam živijo. Danes ehm, seveda tukaj manjka špansko predsedstvo. V bistvu bi izhajala iz tega, da bi špansko predsedstvo moralo imeti poseben interes, ko gre za unijo za sredozemlje. In zato me preseneča, da jih ni. Resnično bi morali prisluhniti temu, kaj imajo povedati poročevalci. Saj gre za prizadevanja, za odpravljanje določenih težav na tem na ta način bi lahko potem tudi projekti bolje potekali, kar se v preteklosti ni zgodilo. Prav tako se to tiče odnosov med Palestino in Izraelom. S pomočjo Unije za sredozemlje, njenih visokih uradnikov, sekretarjata bi lahko našli rešitev tudi za ta problem, da torej ne bi več prihajalo do tolikšnih sporov. Mi se trudimo za to, da bi se Unija za sredozemlje dobro razvijala, kaj ti to je za Unijo za Evropsko unijo zelo pomembno. Poslati moramo sporočilo o demokratičnosti, o enakosti med eh, spoloma, tako da bo nastala prava civilna družba tudi na severu Afrike. Hvala lepa. Naslednji je Rajmon Obiols za skupino SD. Hvala lepa. To, kar mi je bilo najbolj všeč pri tem poročilu in zato tudi čestitam poročevalcu, gospodu Pejonu je to, da je to poročilo zelo natančno, zelo konkretno. Dobro bi bilo, če bi ti nameni bili prevedeni tudi v resničnost, v resnično unijo za sredozemlje. Trenutno se zdi, da je tukaj veliko pomankljivosti, vse skupaj je nejasno, imamo nekaj vodi, ki se bodo uh, Eh, verjetno srečali 7. junija v Barceloni in se bodo verjetno lahko dogovorili o konkretnih prednostnih nalogah, ki so omenjene tudi v poročilu Pejon. Najprej, kar se tiče političnega ozadja. Tukaj Unije za sredozemlje ne smejo paralizirati konflikti na Bližnjem vzhodu. Istočasno pa ne smemo teh problemov, ki tam obstajajo, ignoror, ignorirati. Moramo prispevati v pozitivnem smislu, kjerkoli je to možno. Prav tako moramo ponuditi strokovne, pametne projekte in jih spodbujati. Potem moramo najti tudi ustrezne vire in pa finančne zaveze, ki so potrebne za to, da se to zgodi. In eh, četrtič, moramo doseči več napredka, ko gre za dobre odnose, brez ovir, brez sporov. Moramo najti tiste potrebne sinergije med Unijo za sredozemlje in pa drugimi sredozemskimi strukturami, ki so že potekajo pod okriljem Evropske unije. To se mi zdijo tiste štiri ključne točke in uh, zato je potrebno več jasnosti in več zavez. Mislim, da bo poročilo dober inštrument, da je dober eh, roadman za to, da bomo lahko dosegli te dogovore. Hvala lepa. Naslednji je gospod Weigl za Alde. Min, eh, min spoštovani gospod podpredsednik, spoštovani gospod komisar File. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Pejonu za plodno, odprto in kreativno sodelovanje in eh, rezultat tega je bilo to poročilo ki upam da bo zanimivo tudi za druge ne samo za nas ki smo ga pomagali sestaviti. govori namreč o področju ki je bilo skozi vso zgodovino dinamično središče kulturnega duhovnega življenja gospodarskih eh, trgovskih inovacij in danes je na žalost tudi središče številnih problemov ki zadevajo vse nas in ves svet in ki si jih želimo videti rešene. unija za sredozemlje je pomemben projekt ki pa na žalost ne napreduje tako hitro kot smo si želeli želim si da bi postavitvi sekretariata v barceloni sledili tudi hiter napredek pri uresničevanju prioritetnih projektov. projekti morajo biti gonilo in cilj pravzaprav delovanja unije za sredozemlje vendar si moramo istočasno priznati da je predvsem nekatera odprta vprašanja ki so politične narave predvsem palestinsko vprašanje in nedoločen status zahodne sahare da ta vprašanja otežujejo potreben napredek zato se moramo zavzeti za več dialoga več tolerance in krepitev zaupanja v regiji. pri tem lahko evropski parlament odigra gotovo Eh, zelo pomembno aktivno vlogo in želim si da bi ga tudi vsi akterji sprejeli kot enega izmed igralcev ki lahko prispeva k rešitvi problema. na koncu naj dodam da je nujno da posvetimo dolžno pozornost prihodnjim generacijam da podpiramo v okviru unije za sredozemlje izmenjave študentov univerzo emuni sodelovanje visokih eh, institucij

V tem poročilu smo podprli drugačno vizijo za Unijo za sredozemlje. Tu ne gre samo za območje proste trgovine, gre za Unijo, ki temelji na skupni civilizaciji, ki jo vodijo tiste osebe, ki delijo skupne vrednote. Katera je tista največja ovira pri Uniji za sredozemlje, konflikt med palestinci in izraelci. Palestince izraelci preganjajo in ubijajo. Mislim, da bi Evropska unija morala prevzeti svojo zgodovinsko odgovornost in si prizadevati za dosego miru. Priznati je treba Palestino skladno z mednarodnimi zakoni, na katerimi temeljijo tudi naše demokracije. V prihodnjem tednu bo uradna delegacija Evropskega parlamenta odpotovala v Gazo zato da bi lahko bolje razumela, zakaj na stotine milijonov evrov, ki, jo, ki jih Evropska unija pošilja palestincem, ne pridejo v šole in bolnišnice v Gazi. Šokirana sem in ogorčena sem na tem, da je predsednik odbora AFET, ne da bi obvestil člane odbora, katerega članica sem tudi jaz, niti člane delegacije, sprejel odločitev, da ne bo odpotoval z delegacijo našega parlamenta v Gazo in sicer zaradi navodil izraelskega veleposlaništva. S tem, ko bojkotira obisk delegacije Evropskega parlamenta v Gazo, predsednik odbora AFET diskreditira naš parlament in poročilo, ki smo ga pripravili. S tem daj neke vrste podporo izraelski vojske, ki blokira palestinsko ljudstvo. Mi smo zahtevali, da se ta blokada čim hitreje odpravi, zato bi kot parlament morali to še enkrat izpostaviti. V teh pogojih zahtevam, da predsednik Albertini odstopi z mesta predsednika odbora AFED, katerega članica sem tudi sama, zato ker ni bil zmožen opraviti funkcij, ki mu pripadajo. Ne vem, zakaj bi financirali, nadzorovali volitve, če potem ne bomo priznali izvoljenih na teh volitvah. Če potem ne priznamo tistih oseb, ki so bili izvoljeni s pomočjo glasov, ne orožja. Na jugu sredozemlja ti naši prijatelji trpijo tudi zaradi zaprtja in ovir na poti v Unijo. Mislim, da bi morali poskrbeti za večjo mobilnost prebivalcev na jugu sredozemlja in enako poskrbeti tudi za našo mobilnost. Mislim, da je čas, da obrnemo nov list. Otroci bodo na, naš, na nas ponosni in mi bomo tudi lahko ponosni sami na se. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Majer za dve minuti. Predstavlja Gue. Muchas gracias, muchas gracias, <clears throat> Hvala lepa. Unija za sredozemlje se mora soočati z določenimi ovirami. In eh, zato mora Evropski parlament in tudi druge institucije odločno nastopati, ko gre za odpravljanje teh ovir. Unija za sredozemlje ne sme uporabljati nasilje. Ko govorimo o konfliktih, seveda najprej moramo govoriti o izraelsko-palestinskem konfliktu. Tukaj imamo uh, izraelsko vlado, ki krši vse dogovore, naprimer dogovor iz uh, eh, Indeapolisa in pa potem tudi konflikt v Zahodni Sahari. Nobena institucija, ki bi imela odnose z obema obalama sredozemlja, ne more resnično sodelovati, dokler ti konflikti ne bodo odpravljeni. Zato je potrebno v te probleme uložiti več energije. Enako velja za vse udeležene strani, ki ne spoštujejo mednarodnega prava. Sinergije oziroma njihovo pomankanje je srčika vseh problemov v Uniji v, za sredozemlje in ne glede na to, kakšen pristop eh, izberemo, obstaja določene asimetrije. To bi se lahko zgodilo, eh, potem bi se lahko zgodilo, da bi se naši interesi osredotočili samo na gospodarstvo in pa na trgovino, ampak to ne gre. Um, trgovinski sporazumi morajo upoštevati tudi vse te probleme in morajo biti solidarni. Številne države okrog sredozemlja so žrte v revščine in potrebujejo to našo solidarnost. Zato je najpomembnejša vloga Evropske unije, ko gre za konflikte v Zahodni Sahari, v Palestini, je to, da moramo prevzeti več zavez. In kar se tiče zahodno, Zahodne Sahare, Evropska unija tukaj ne ukrepa, tukaj sploh ne ukrepa. Prav tako niso ukinili privilegiranega statusa, ki ga ima trenutno Maroko in nobenih drugih ukrepov niso sprejeli. Hvala lepa. Sedaj pa. Gospod Salavrakos, hvala lepa. Čestitam poročevalcu Pejonu za poročilo, ki ga je pripravil. Jasno je, da je Unija za sredozemlje nekakšen, eh, nekakšno stičišče različnih kultur, je pa tudi stičišče najrazličnejših eh, konfliktov, ki imajo zgodovinsko ozadje. Potem tukaj obstajajo tudi eh, okoljski problemi. Vse to so problemi, ki se tičejo tudi Evropske unije in ostalih prebivalcev, ki živijo ob sredozemlju. Predvsem se moramo osredotočiti na nezakonito priseljevanje. Potrebna, potreben je učinkovit nadzor nad mejami evropskih držav, ki so ob sredozemlju, naprimer predvsem v Grči in pa v Italiji, eh, v Španiji, kjer eh, je obstajal največji pritisk ehm, priseljenskega toka. Potem eh, je potrebno vložiti več ehm, energije, tudi v spodbujanje obnovljivih virov energije in pa nasplošno za razvoj sredozemlja. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bontes. In 2008 kondote de franse prezident. Hvala lepa. Leta 2008 je francoski predsednik napovedal, da ima sanje za sredozemski prostor, da sanja o uniji za sredozemlje. Eh, in eh, pri tem je potrebno izpolnevati tudi družene cilje, naprimer spoštovanje demokracije, človekovih pravic, eh, enako spolov, potrebno je spoštovati vrednot, vrednote. Ampak kako lahko govorimo o skupnih vrednotah, ko pa naprimer v deželah, kot je, kot je Mavretanija, ni svobode veroizpovedi in kjer vlada predvsem islam? in prav tako nimajo demokratične vlade, imajo di diktaturo ali pa Zahodna Sahara, tam se tepta človekove pravice, prav tako v Tuniziji. Ta seznam bi lahko nadaljeval, ampak nažalost nimam toliko časa za govor. Zato se moramo sploh vprašati, ali si želimo kulturne izmenjave s, držav, s temi deželami, ali želimo spodbujati trgovino s temi deželami in ali želimo, da njihovi ljudje potujejo sem in tja. Če bomo to dovolili, potem bomo povzročili samo še več eh, islama v Evropi in to se ne bi smelo zgoditi. Ta postopek je potrebno ustaviti. Lahko nekdo sanja o sredozemlju eh, in to, bilo, to smo naredili že v barcelonski izjavi. Eh, obstaja cela vrsta projektov, ki so povezani z Unijo za sredozemlje. In to evropske dokopečevalce stane veliko denarja. In kljub trošenju tega denarja vse skupaj ni prineslo ničesar. Zato bi morali celoten postopek ustaviti. Spoštujem eh, kolega Albertinija, on je jasno pokazal svoje stališče in moja skupina ga pri tem podpira. Sedaj pa gospod Jakolino, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Evrosredozemsko območje predstavlja strateško področje, kjer Unija izvaja svoje politike. Lotiti se je treba temeljnih vprašanj - verska prepričanja, kultura, infrastruktura, kmetijstvo, podnebne spremembe, energija, varnost, migracijski tokovi. Vendar teh vprašanj ne moremo rešiti, če ne bodo tretje države v okolici sredozemlja tudi prevzele svojo odgovornost. Pot sodelovanja je še zelo dolga, od Barcelone do Barcelone in še preko moramo zreti. Evropska unija se mora bolj zauzeti za ta nov proces, ko bomo preverili vsak posamezen pridružitveni sporazum s tretjimi državami z področja sredozemlja. Financirati bo treba velike strateške projekte, naprimer infrastrukturo v pristaniščih. Seveda je treba vse strogo nadzorovati in tudi zaščititi nekatera področja, naprimer kmetijstvo, kjer je treba zagotoviti tudi trajnostni razvoj na obeh stranih sredozemlja. Kmetijski razvoj mora biti čim bolj homogen. Želimo si tudi, da bi se okrepila uloga Evropske unije pri vladanju in upravljanju odnosov s tretjimi državami. Le tako bomo dosegli uspeh na politični ravni, na področju podjetništva in tako naprej gospe Benarab Atu, pa bi rad povedal samo to, da ima prav, ko je tako nekako napadla gospoda Albertinja, ki res preveč avtoritarno vodi odbor. Hvala lepa, gospod Panceri, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da smo naredili velik korak naprej s tem, ko smo potrdili to poročilo. To bo zelo koristno tudi zaradi tega, ker se 7. junija v Barceloni organizira vrh. Na tem vrhu bodo pogajanja težka tudi zaradi zapletov v pogajanjih med Izraelci in Palestinci, tudi zaradi tega, ker ne vemo, kako bo deloval sekretarjat v Uniji, kakšna bo administracija. V poročilu Pejon se vse te teme omenjajo. Podarja se to, da konflikti po eni strani ne smejo ovirati napredka sodelovanja, multilateralnega sektorskega sodelovanja, po drugi strani pa priznavamo tudi, da ne moremo doseči celotnega uspeha v Uniji za sredozemlje, če ne bomo rešili vseh teh omenjenih konfliktov. Glavni izziv je torej ta, ali bomo zmožni na vrhu Barceloni podati jasno politično zavezo, ali bomo znali opredeliti strukturo novih institucij, ali jih bomo naredili funkcionalne, ali bomo za vse te velike projekte namenili tudi ustrezna finančna sredstva, za te glavne projekte. Evropa se mora zavedati, da mora preusmeriti svoje gospodarske politične sile in prizadevanja, kaj ti le na tak način bomo lahko našli rešitve na številne probleme, s katerimi se soočam. Hvala. Hvala lepa, gospod Rinaldi. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Gabriele del Grande je opravil neodvisno preiskavo in ugotovil, koliko je žrtev v sredozemlju. 4200 žrtev, 18 samo marca. Na Lampeduzi je nekdani varuh na pokopališču prostovoljno pokopaval z rožami in križi tiste osebe, ki so jih našli mrtve. Te osebe delujejo tudi v našem imenu, tudi zato, ker mi nismo politično uspeli. Njihova zavezanost k tem nalogam kaže, kako nujno potrebujemo nove institucionalne strukture. Tudi italijanska vlada bi morala poskrbeti več za to prav zaradi tega, ker se kršijo mednarodna pravila. Unija za sredozemlje bi morala poskrbeti za novo humanost. Čas se nam izteka. Več kot polovica prebivalcev v Maroku in Turčiji je mlajša od 18 let. In poti se morajo hitro spremeniti. Hvala. Rinaldi, Hvala. Naslednji je gospod Hači Georgiju za dve minuti. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Pejonu za delo, ki ga je opravil. Poročilo poziva vlade Evropske unije, da naj z Unijo za sredozemne vodijo odprt dialog v okviru medsebojnega spoštovanja in razumevanja z spodbujanjem človekovih pravic in svoboščin. In to je nekaj, kar lahko samo podpremo. Ampak istočasno um, ni nobenega konkretnega predloga za rešitev obstoječih političnih problemov, ki pretresajo to regijo. Razumem logiko gospoda Pejona, ki se skriva za tem poročilom, Prav gotovo ima to veliko praviti z razvojem unije, ampak obstajajo pač neki izvorni problemi. In tukaj se trenutno nič ne premakne, to je velika napaka. V bistvu nekako prekrijemo te probleme, če o njih ne govorimo. V Evropski uniji bi gotovo prej ali slej tako, da se bomo naučili živeti s problemi, ko pa da bi jih skušali reševati. Moramo biti bolj dinamični. Nujno je omeniti, da mora Izrael najti trajno in miroljubno rešitev za Palestino in da mora Turčija izkazati tudi spoštovanje do držav članic, ki se nahajajo v sredozemlju, da mora da se mora turška vojska umakniti zasedenega ozemlja ene izmed držav članic. To je minimalno, kar lahko zahtevamo. To zahteva uh, vladavina prava. Seveda sredozemlje zajema različne kulture, zgodovine, ampak uh, od vseh mest, ki ležijo ob sredozemlju, je samo eno mesto nenaseljeno. To pomeni, da tam ljudje ne živijo, hiše so prazne, propadajo in ostajajo sanje tisočih ljudi, ki so morali od tam zbežati, da se bodo lahko nekega dne vrnili tja. Govorim o mestu Amorostos v Cipru. Tukaj so potrebna prizadevanja tudi v okviru Sredozemske unije, tako da bo najdena rešitev. Sredozemlje mora biti enotno in ne razdeljeno. Hvala lepa, naslednji je gospod Paten. Hvala, gospod predsednik. Poročila na lastno pobudo so, če so sprejeta, izraz politične volje Evropskega parlamenta. To poročilo predlaga, da bi vzpostavili unijo 17 držav članic, ki niso članice EU, z sekretarjatom in parlamentarno skupščino in financirali naj bi zelo ambiciozne projekte. Financiranje bi stalo več milijard evrov in to bi morali plačati evropski državljani. Odkot bi prišel ta denar, ni omenjeno. Realnost je, realnost je prepovedano, da se vmešava v fantazijo to poročilo je resnično neumno, ampak preden jo ga z smehom odpravimo, moramo vedeti, da ima Evropska unija pod Lisbonsko pogodbo pravico, da podpiše to vrstne pogodbe. V tem poročilu predlagajo vzpostavitev unijo neevropskih držav in držav, ki niso v Evropski uniji, ki bi jih potem lahko vključili v Evropsko unijo. To je bistvo tega poročila. Hvala, naslednji je gospod Mölcer, izvolite. Uh, Ko je bila pred dvema letoma ustanovljena Unija za sredozemlje, bi se morala navezati na barcelonski proces, tako da bi povzročila večje povezanost med sredozemskimi državami in pa EU. Ampak zaradi konfliktu med arabskimi državi in Izraelom je ta proces začel zaostajati. Evropska unija je sklenila pridožitvene sporozume za Izraelom in mu nudi tudi finančno pomoč, prav tako nudi finančno pomoč za obnovo v Gazi. Potem se državljani Evropske unije upravičeno sprašujejo, zakaj bi plačevali denar za gazo, če se tam vedno znova vse zbombardira, brez da bi iz tega potegnili kakršne koli posledice. In tudi ni izključeno, da Hamas profitira o tem. V vseh teh letih EU ni uspela v gazi nastopiti kot nepristranski posrednik. In sedaj grozi, da bo za junija načrtovana konferenca propadla zaradi konflikta med Izraelom in Palestino. Ampak ravno v času krize moramo naše namene natančno oceniti in tudi eh, ustaviti, če je to potrebno. Ehm, nekakšne prestižne projekte si v času krize resnično ne moremo privoščiti. Hvala lepa. Naslednji je gospod Baudis. Ah, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nadaljujemo z barcelonskim procesom in posledica tega procesa je Unija za sredozemlje, ki predstavlja tudi veliko priložnost za nadaljni razvoj odnosov z državami na vzhodu in jugu sredozemskega bazena. Kot je to podarjeno tudi v odličnem poročilu Vansona Pejona. Ne smemo pozabiti niti na potencial te regije, niti na nevarnosti, ki jih prinaša. Ne glede na vse, dovolj smo bistri, da to priznamo od bombardiranja Gaze in od kolonizacije palestinskih ozemelj dalje je Unija za sredozemlje zašla v slepo ulico. Politični vidik je popolnoma zamegljen. Junija naj bi v Barceloni potekal vrh, ampak organizacija tega vrha je še vedno nejasna. V prihodnih dneh bomo videli, kakšna bo odločitev. Ne smemo obupati. Unija za sredozemlje bi morala še naprej prevzemati odgovornost pri iskanju politične rešitve. Ne smemo državam, kot so naprimer ZDA, prepustiti monopola pri upravljanju krize v tej regiji. Ta kriza je tudi naša kriza, zato bi morali prispevati k odpravljanju te krize k razvoju, k vzpostavljanju stabilnosti v tej regiji, kajti s tem bomo zagotovili tudi svojo varnost, svojo rast. Prav zaradi tega bi morala Unija za sredozemlje ostati najboljši instrument, ki ga imamo na voljo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Kopa. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za to poročilo. Unija za sredozemlje lahko veliko prispeva k ustvarjanju ravnotežega odnosa v sredozemlju, lahko ustvarja zaupanje med državami tega prostora. Sredozemlje mora postati prostor svobode, eh, stabilnosti in demokracije, kjer se spoštuje človekove pravice in svoboščine. Socialni in pa gospodarske razlike med temi državami so pač dejstvo, ki ga je gospodarska kriza še bolj zaostrila. In um, pomembna je tudi oskrba z energijo, boj proti podnebnim spremembam, zaščita morskega okolja. Vse to so vprašanja, ki zahtevajo tesno sodelovanje. Unija za sredozemlje seveda ni prostor, ki bi lahko reševali regionalne spore, ampak pomembno je ustvariti uh, vzdušje zaupanja, spodbujati politični dialog, ustvarjati cilje. To lahko prispeva k eh, zaupanju in to je nujno za dolgotrajno rešitev problemov. Ampak zato, da se vse to zgodi, da je Unija za sredozemlje lahko postane uspeh, potrebujemo ustrezna finančna sredstva. In tukaj ne smemo razmišljati preosko. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bilder. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim. Zadržal sem se na razširjenem oziroma na zasedanju razširjenega biroja. Poročilo gospoda Pejona pa udarja potrebo potem, da najdemo trajno rešitev za palestinsko-izraelski spor. Vse evropske države se morajo zavezati k sredozemlju z mojega stališča, sem član delegacije, želim podpreti to. Mislim, da bomo uspešni le, če bodo izpolnjeni trije pogoji. Prvič, rešitev dveh držav pomeni, da morata soobstajati izraelska država in palestinska država. Drugič, države EU in države Sredozemske unije si morajo vzajemno zaupati v zvezi z tem sporom, zato da bomo lahko izkorenili antisemitizem. Kajti vsi se moramo boriti proti temu. Gospod Milan Mon, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedajoči. Samo nekaj sem želel pojasniti. Mislim, da bi moral biti tukaj prisoten predstavnik sveta in tudi govoriti. Mislim, da je resnično problematično, da jih ni tukaj. Torej, gospe in gospodje, Tredozemska unija za sredozemlje je okvir za mir in varnost. To bi moral biti temelj za to unijo. Naslednji vrh upam, da se bo zgodil naslednji mesec in čestitam gospodu Pejonu in hvaležen sem mu za odprti duh in za sodelovalni duh. Mislim, da bi morali biti odprti na sredozemlje veliko razlike demograf, demografsko, kulturno, ekonomsko in geografsko. Ampak te razlike izhajajo tudi zaradi velikih gospodarskih razlik med našimi obalami. Imamo torej to unijo za sredozemlje, velike projekte, ambiciozne projekte in dvostranski kanal za sporazume o zbliževanju. In mislim, da lahko obe obali tako zbližamo in zmanjšamo vrzeli med nami, vendar potrebujemo tudi reforme. Ne smemo dovoliti, da bodo ljudje paralizirani, doseči moramo napredek. Razmisliti pa moramo tudi o tem, da potrebujemo evrosredozemsko parlamentarno skupščino z ustreznim sekretarjatom in predsedstvom. Vendar ne smemo ostati talci sporov, moramo najti rešitve, ampak mi ne smemo biti instrument, samo instrument za to, niti nas ne sme to blokirati. In Unija za sredozemlje bi morala prednostno pozornost dajati četrtemu poglavju za sodelovanje v zvezi z migranskimi tokovi, socialno pravičnostjo in socialno enakostjo. Hvala. Naj se samo upravičim v imenu sveta, za predstavnik sveta ni mogel biti danes tukaj, ker je četrtek zjutraj danes. Najprej pa smo mislili imeti to razpravo v ponedeljek. To je torej opravičilo sveta. Postopkovno vprašanje, gospod posvet. Predsedujoči, prosim vas, da v trialogu zabeležite, da je svet vedno prisoten v četrtek zjutraj. Nekateri so bili prisotni celo v četrtek popovdan in mislim, da bi svet moral biti prisoten v celem plenarnem tednu. Hvala, to bom poizkusil. Pojasnil sem samo, kako je svojo odsotnost opravičil svet. Is, is Naslednja govornica je gospa Andres Barija za minuto. Desde la de... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar. V odboru za mednarodno trgovino se želimo zahvaliti poročevalcu za sodelovanje. Sedaj potrebujemo Unijo za sredozemlje bolj kot kdajkoli prej, zato da okrepimo naš skupni projekt. Še več, najti moramo rešitve za izhod iz krize. Potrebujemo raziskave, boriti se moramo proti podnebnim spremembam, zagotoviti moramo dovolj vode za vse in tudi trajnostni razvoj. Zato moramo vzpostaviti trgovske in gospodarske odnose v tem območju dolgoročno in kratkoročno moramo okrepiti trgovino, odstraniti ovire, okrepiti tudi trge. In špansko predsedstvo bo zagotovilo možnosti za nove zaveze na tem področju. Zavezati se moramo vsi skupaj k temu, da si bomo prizadevali za izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer. Hvala. Gospod Maro, za minuto in pol. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Med sredozemskimi ljudstvi trenutno vladajo odnosi, ki jih oblikujejo predvsem migracijski tokovi, kot je rekel že gospod Rinaldi. Dejstvo je, da migracijski tokovi privedejo do številnih težav na gospodarskem, socialnem, družbenem, socialnem področju področju. In to se bo širilo na oba brega sredozemlja. Sredozemska ljudstva so si blizu. To je vidno tudi v številnih gospodarskih in drugih sporazumih. Evropska unija mora še naprej razvijati odnose z državami v sredozemlju. Zato moramo biti prisotni na vseh ravneh v tej regiji. Predvsem pa moramo delovati na tak način, da ne bo Unija za sredozemlje zapadla v vse tiste napake, ki so se pojavile v barcelonskem procesu. Kolikokrat smo takrat mislili, da počnemo dobro, da delamo korake naprej, pa smo pravzaprav delali korake nazaj. Vzpostaviti treba kulturni, socialni dialog. Treba je spodbujati vzajemno spoštovanje, razumevanje, kulturne, civilizacijske vidike. Od vsega tega je odvisno tudi nadaljne sodelovanje in uspešno sodelovanje zlasti na gospodarskem področju. Še naprej je treba spodbujati sporazum o trgovinski izmenjavi, ampak ti sporazumi morajo biti taki, da bodo koristi tovrstnih sporazumov enake za ene kot za druge. Treba je vzpostaviti ravnotežje. Poleg tega je treba poskrbeti za varnost, zato da bi bili vsi odnosi med zainteresiranimi državami čim boljši. Hvala. Time we have... Hvala, kolegice in kolegi, prosim vas, da se držite določenega časa za govor, kajti ob 12. imamo glasovanje. Gospod Pirilo, izvolite. Ilvertiče. Gospod predsedojoči, vrh vodje vlad in držav naj bi potekal 7. in 8. junija v Barceloni. In ta vrh nedvomno predstavlja zelo pomembno priložnost za to, da damo nov zagon Uniji za sredozemlje. To je res dober trenutek za to, da vzpostavimo trdne temelje za boljše trajnostno sodelovanje z namenom doseganja miru in varnosti. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da to priložnost izkoristimo za to, da izgradimo boljšo razvojno strategijo, da opredelimo skupne projekte, ki bodo oživili to področje in spodbudili gospodarsko rast. Upam, da se bodo na tem vrhu okrepile tudi druge teme, naprimer solarna energija, obnovljivi viri energije in tako naprej. Vse to je zelo pomembno, če želimo spostaviti neodvisen regionalni energetski trg. Poleg tega bi morali poskrbeti za znanstvene in tehnične raziskave, za inovativnost, ustrajati na raziskavah, na razvoju, v vse to vključiti tudi lokalna podjetja, ki sama niso dovolj zmožna, da se lotijo vseh svetovnih izzivov. Mislim, da bi Unija za sredozemlje lahko vse to okrepila. Hvala. Je mister Pre... Gospod Preda, za minuto in pol. Vešinte, domne komisar. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Tudi sam bi rad pozdravil oblikovanje Unije za sredozemlje. Vendar se mi zdi, da je čas, da naredimo nek povzetek doseženih rezultatov in se ozremo tudi v prihodnost. Zdi se mi, da je poročilo gospoda Pejona oblikovano ravno v pravem času, tako kot tudi kolegi pred menoj bi mu sam rad čestitev za upravljeno delo. Junije naj bi potekal vrh v Barceloni in mislim, da bi na tem vrhu morali še enkrat potrditi zavezanost Evropskega parlamenta k temu, da se ta regija čim bolj razvije, zato ker je ta regija pomembna za Evropsko unijo tudi zaradi geostrateških razlogov. Me pa skrbi skepticizem gospoda Bodisa, ki je rekel, da ne ve, ali bo ta vrh sploh organiziran. Mislim, da bi si morali res prizadevati za to, da bi bil ta vrh ne samo organiziran, temveč da bi na tem vrhu podali ne samo analizo, temveč da bi dosegli tudi nek rezultat, ko gre za institucionalni okvir. Treba je rešiti vse težave in ovire, ki trenutno obstajajo na institucionalnem področju. Zozeti se je treba za teh šest strateško pomembnih projektov, ki predstavljajo samo jedro unije za sredozemlje uspešnost unije za sredozemlje odvisna od tega, ali bo ta unija zmožna delovati ali ne. Če želimo, da deluje, moramo zato zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva, dobro delojoč sekretarjat in vključenost so civilne družbe in nacionalnih parlamentov. Le na tak način bomo zagotovili demokratično legitimnost unije. Hvala. Hvala, sedaj imamo postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Prosim vas, da se držite ene minute, kajti govornikov na seznamu je več. Gospa Angelili. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropski parlament bi moral prispevati k uspehu vrha v Barceloni. To bi morala biti politična prednostna naloga. Leta 2008 smo imeli konferenco v Parizu. Takrat so stvari zamrle in zastale. Danes se vsi borimo proti nezakonitemu priseljevanju, proti kršenju človekovih prvic, to je res. Vendar moramo poštevati tudi zelo pomemben gospodarski vidik. Sredozemlje ponuja ogromne možnosti, ne samo obnovljive vire energije, temveč bi morali na tem območju spodbujati sončno energijo, vse tiste industrijske pobude, kot je Desertek, vključiti je treba univerze in podjetja. Le na tak način bomo lahko izpeljali konkretne projekte sodelovanja. Mirovni proces je zagotovo prednostnega pomena, vendar je ta proces treba dopolniti s procesom gospodarskega razvoja. Le na tak način bomo zagotovili nujno socialno kohezijo, ki lahko posledično privede tudi do odprave konfliktov. Hvala. Gracias, Angelili. Tiene la palabra la señora Chenalova. Hvala, gospa Chenalova. Za slovo, vážený pane predsedajúci, vážený pane komisaři. Hvala lepa, predsedujúci, komisar, gospe in gospodje. Unija za sredozemlje je zelo tvegan eh, projekt. Uspeh je odvisen od tega, ali smo pripravljeni spoštovati različne zgodovinske in pa družbene tradicije. To moramo razumeti kot priložnost, ne kot grožnjo. Pomembno je, da smo pozorni na enakost eh, spolov. To je zelo občutljivo vprašanje, predvsem v tej regiji. In eh, zato, moramo, zato moramo temu posvetiti posebno pozornost. Ne samo zato, ker je leta 2009 v Marakešu potekala konferenca, ki je zahtevala vključitev žensk v javno življenje, Eh, boj proti nasilju nad ženskami in pa enakost med spoloma. Če bi spoštovali te, ta načela, bi to pomenilo velik potencial za to regijo. Regija bo od tega samo profitirala. V regiji obstajajo različne tradicije in pa različne ovire, ki ovirajo nekoliko razvoj te regije. Hvala, gospa Komi. Če, predsednik, kari kolegi, rečemo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, mislim, da bi Evropska unija morala bolj podpirati unijo za sredozemljo, celoten projekt, tako z političnega kot finančnega vidika. 7. junija bo v Barceloni potekal vrh 43 vodi držav in vlad članic unije za sredozemlje. Evropski parlament bi moral biti vesel, da bodo na tem vrhu govorili tudi o o tem, kakšen institucionalni okvir naj ima Unija za sredozemlje in katere projekte naj izvaja. Sama sem poročevalka v senci iz odbora ITRE in na svojem mnenju sem opozorila na nekatere pomembne točke. Naprimer, območje prostotrgovinske izmenjave na tem področju spodbujanje izobraževanja in raziskav. Poleg tega je treba razširiti informacijsko tehnologijo, široko poslovni dostop, dati možnost malim in srednjim velikim podjetjem, da se razvijajo. MSP-ji bi morali poskrbeti za razvoj podjetniškega duha in to je ena izmed prednostnih nalog. Ti velike projekte je treba ustrezno podpreti tudi s finančnimi sredstvi iz Evropske unije in strani mednarodnih institucij. V te projekte pa je treba vključiti tudi čim večje število evropskih partnerjev. Hvala. Hvala lepa, gospod Tanak. Hvala, gospod predsedujoči. Predsednik Sarkozy je imel predlog, da bi vzpostavili unijo za sredozemlje in to je bil višek francoskega predsedstva Evropske unije. Takrat pa se zdi, da je to izgubilo nekoliko zagona. To morda ni nič slabega, kajti Evropska unija je sama sedaj v stanju, da razvija robustno južno razsežnost svoje sosedske politike. To sledi skoraj dvem desetletjem razvoja barcelonskega procesa in tudi temu političnemu aparatu. Evropski davkoplačevalci ne trpijo podvajanja in trošenja sredstev in mislim, da prihaja tukaj do določene mere zmede, ne glede na to, kakšna bo usoda Unije, Unije za sredozemlje vrha v juniju. Ne smemo dovoliti, da bo vzhodna Unija oziroma vzhodna razsežnost neuspešna. Nažalost smo pri tem podobno neuspešni kot pri Uniji za sredozemlje. In še na zadnje, skupina evropskih konzervativcev podpira gospoda Albertinja kot predsednika AFETA, da se odpove obisku Srednjega vzhoda, o tem smo razpravljali o razširjenem predsedstvu. Kakršnakoli nezaupnica strani socialistov za predsednika, temu bomo nasprotovali. Pre, il signor. Hvala, besedo ima gospod Obermajer. Hvala, predsedujoči. Že tisoče let je sredozemlje zibelka evropske kulture in zato je sodelovanje za pozdraviti. Vendar pa je sredozemlje tudi most za nezaustavljen pritok priseljencev v Evropsko unijo. In eden izmed problemov je nezakonito priseljevanje. Zato je pomembno, da mora biti šest strateških ciljev dopolnjenih. Samo skupno ukrepanje v sredozemlju z vključitvijo severnoafriških držav lahko ustavi tok teh priseljencev samo na ta način lahko tok priseljencev zaustavimo tam, kjer nastanejo. Moramo se osredotočiti na boj proti revščini, organiziranemu kriminalu, moramo se posvetiti izobraževanju. Tistim, ki se želijo izselje, izseliti, moramo jasno povedati, da zlata Evropa ne pomeni za vsakega dobrobit, azila ali delo in da se pogosto zgodi, da je oseba spet izgnana iz Evrope. Baldasari. Hvala, gospod Baldasari. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Še vedno nam manjka jasna opredelitev sredozemske politike Evropske unije. Ne glede na to, da oblikujemo unijo za sredozemlje, ne glede na to, da se bo organiziral junija vrh. Še vedno ne vemo, kakšna je naša strategija za to zelo pomembno področje. Tretjina ladijskega prometa poteka po sredozemskih vodah. Prihajajo ti tokovi iz Kitajske, Azije, iz Indije, iz evropskih držav, preko Sueza v naše vode. Države iz Afrike in Bližnjega vzhoda dosegajo hiter napredek in razvoj in so za nas ključnega pomena pri nekaterih ključnih sektorjih, tudi ko gre za upravljanje z migracijskimi tokovi. Zato je treba bolje opredeliti infrastrukturo, institucionalno, operativno infrastrukturo Unije za sredozemlje. Poskrbeti moramo za to, da se vzpostavi ustrezen sekretarjat, da se za sekretarjat nameni tudi zadostna finančna sredstva. Ogromno pomembnih tem bo treba obravnavljati obnovljivi viri energije, sončna energija, kmetijstvo, podnebne spremembe. Pri vseh teh temah bo treba storiti veliko več, kot je rekel francoski pisatelj. Sredozemlje je področje, kjer ne vlada poščava. Hvala. Hvala, besedo ima gospod Dot. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. ne bom govorila o najbolj gorečem vprašanju, s katerim se soočamo danes zjutraj in sicer kako za vraga bodo evropski davkoplačevalci plačali vsta aparat in sekretarjat, o katerem govorimo in katerega je parlament pred, predlagal danes zjutraj. Samo želim podati svoje mnenje. Namreč, nobenega dvoma ni, da je stabilnost v sredozemlju vsekakor dobra za širšo Evropsko unijo. Ampak s pomočjo Evropske unije pride tudi odgovornost. In to od tistih držav, ki želijo imeti korist od institucij in okrepljenih in boljših gospodarskih možnosti. Želim se hitro osredotočiti na en vidik, namreč zavrnitev tisočih ton semen krompirja, ki so jih zavrnile maroške oblasti. Ta krompir je bil pregledan v, v skladu z običajnimi pravili v moji državi in maroške oblasti so to zavrnile, ker tam vlada drugačen režim. Vem, da komisar De Hucht preučuje to, ampak povdariti moram, da potrebujemo odgovornost tistih, ki želijo imeti korist od nas. Hvala, gospod File. Uh, uh, hvala lepa gospod predsedujoči se opravičujem nisem videl da ste zamenjali predsedujočega hvala torej gospod predsedujoči to je bila zelo dobra razprava strinjam se s tistimi ki so povedali, da smo izgubili veliko časa, še posebej pri oblikovanju sekretarjata. Temu se bom posvetil k malu. Še vedno se soočamo z nekaterimi zelo pomembnimi vprašanji, med drugim to, kako bomo poskrbeli, da vse, kar se dogaja v okviru procesa na Bližnem vzhodu, da ne bo Unija za sredozemlje potem talec tega. Potrebujemo sekretarjat in potrebujemo tudi to, da se bo izvedel ta vrh. Potem, kako bomo rešili vprašanje nedoladnega pristopa in pristopa Unije v zvezi s to Unijo za sredozemlje. Naj podam pet kratkih komentarjev. Cenim delo španskega predsedstva, zelo dobro smo sodelovali. 4. marca smo skupaj ustvarili sekretarjat in špansko predsedstvo si zelo prizadeva, da se bo barcelonski vrh dejansko tudi zgodil. Moj drugi komentar pa je, da je zelo pomembno, da bo sekretarjat začel delati, ampak da bo dobil tudi sredstva. Zaenkrat bo komisija poslala enega strokovnjaka, ki bo poskrbel za to, da je projekt v skladu z evropsko politiko. Sekretarjat mora biti majhen, okrog 40 ljudi in ta instrument bi moral omogočiti, da bomo imeli vedno več projektov, ki bodo koristili članicam Unije za sredozemlje. Prav tako je zelo pomembno, da v zvezi s tem povem, gospod predsedojoči, da obstaja več sektorskih srečanj, ki se trenutno izvajajo. Naslednji teden naj bi se srečali v Marseju, Naslednji mesec pa se bodo srečali ministri za kmetijstvo v Kajru. Unija za sredozemlje je zelo pomemben del naše sosedske politike. Glavni del našega sodelovanja s temi državami pa je v dvostranskih sporazumih. Številne države želijo imeti prednostni položaj, po mojem razumevanju pa to pomeni tudi povečano odgovornost in sicer na vseh področjih, tudi na področju človekovih pravic in vprašanja mobilnosti. To vprašanje je prav tako zelo pomembno. Strinjam se s tistimi poslanci in poslankami, ki so nas pozivali, da bi poskrbeli za boljšo sinergijo med bilateralnimi in multilateralnimi pristopi. In še zadnji komentar. Naj vam povem, da sem zelo zavezan k sodelovanju z Evropskim parlamentom. In naslednjo priložnost bomo imeli, ko bomo razpravljali o sosedskem svežnju, takrat bomo ocenjevali dvostranske in večstranske vidike našega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo gospod Pejon. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej tri kratke pripombe. Nismo nikogar kakorkoli omalovaževali nikomur, nismo odrekli spoštovanja, vendar ne smemo dopustiti, da se vodi politika nespoštovanja. Ne moremo kar tako zanemariti konfliktov, niti na Cipru, niti v Sahari, zlasti pa ne na palestinskem ozemlju. Vendar moramo biti resni. Ali smo v skupni zonani in varnostni politiki ali v različnih pogajanjih, predvideli, da bi Unija za sredozemlje to obravnavala. Mislim, da ne smemo mešati stvari, sicer ne bomo učinkoviti. Poleg tega pa mi je res žal, da danes sveta ni z nami. To ni dober znak. To ni dober znak, zato ker to kaže na pomankanje politične volje. Kolega je imel prav, ko je rekel, da je vrh, ki naj bi potekal 7. junija, trenutno pod, pod vprašanjem. Evropski parlament mora sprejeti tudi svojo odgovornost ko gre za oblikovanje dolgoročne strategije. Tudi nas so dolgo razdvajale bratske vojne, ampak znali smo se združiti in poenotiti. Enako se bo zgodilo tudi, ko bo oblikovana Unija za sredozemlje. Sedaj, ko doživljamo krizo, bi morali biti zmožni oblikovati ustrezno strategijo za rast. Ne smemo se zapreti same vase. Kadarkoli se nekdo zapre sam vase, ko prekine z odnosi z drugimi, človek umre. Zato je kolektivno delo, ki je bilo upravljeno, zelo pomembno delo. Želim si, da bi vodje vlad in držav, ki niso bili vedno na ravni odgovornosti, ki jim pripada, to sporočilo slišali in ga tudi upoštevali. Hvala, gospod Pejon. O tem bomo glasovali danes, to povdan. Sedaj pa poročilo gospoda Kirilova evropska strategija za Južni Kaukaz. Gospod Kirilo. Mr. President, dear Commissioner Fule, dear colleagues, first of all, I would like. Drage kolegice in kolegi, najprej se želim